redu pa je vprašanje za ustni odgovor. Jedrska varnost 25 let po nesreči v Černobilu. Besedo dajem gospodu Soniku, ki je naš poročevalec. Izvolite. Čenkuje, Sonic, if we can, if we can... Gospod Sonik, lepo prosim, da počakate pol minute, da se gospod Otinger usede na svoje mesto. In lepo pozdravljeni in dobrodošli, gospod komisar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 lahko povem, da pozdravljam slovesnost v parlamentu v spomin žrtvam nesreče v Černobilu ob tej obletnici. E, to je seveda povezano tudi z nedavno nesrečo na japonskem in ta je pravzaprav povod, da se ozremo nazaj na dogodke v Ukrajini. Ukrajinske oblasti so poskušali prikriti razsežnosti te katastrofe. Eksplozija černobilskega reaktorja je pripeljala do kontaminacije več deset tisoč eh, kvadratnih kilometrov, predvsem v Belorusiji. Radioaktivne snovi pa so dosegle celo Skandinavijo in osrednjo Evropo. Eh, tudi Polsko, celo Italijo in Grčijo. Z območja v bližini reaktorja je bilo evakuiranih približno 115 tisoč prebivalcev. Po letu 1986 pa je bilo naknadno priseljenih še 220 tisoč ljudi iz Belorusije, Rusije in Ukrajine. Težko je oceniti eh, razsežnosti škode na okolju, nemogoče pa je tudi točno ugotoviti število žrtev. Veliko je ljudi, ki so umrli zaradi raka, ki je bil posledica katastrofe in po ocenah naj bi ta številka dosegla 9000 ljudi. Drugi viri kažejo, da je približno 2000 ljudi že umrlo za posledicami kontaminacije. Kot kažejo zadnji podatki, so prebivalci, v, torej prebivalci vsaj dveh eh, regij v Ukrajini še vedno jedo kontaminirano hrano. Evropska unija je bila največji donator, kar zadeva finančno pomoč za odpravo posledic črnobilske nesreče. Evropska komisija je tudi zdaj obljubila 110 milijonov evrov za stabilizacijo in zaščito črnobilskega obrata. V tem kontekstu ne smemo pozabiti, da je vprašanje jedrske varnosti nadnacionalno in ga je zato potrebno obravnavati predvsem v luči solidarnosti. Zato je potrebno komisijo vprašati, ali je komisija pripravljena z, torej, izvesti študijo dolgoročnih posledic Černobilske nesreče, ali ima komisija uh, žurne podatke o kontaminaciji in ali bo komisija pozvala vlade držav članic, da zagotovijo nova sredstva za boj proti posledicam nesreče. Glede na to, koliko jedrskih elektrarn je v Evropi in glede na to, kakšna je trenutna raven usklajevanja in koordinacije, kakšne so potencijalne posledice eh, večje jedrske nesreče eh, za sosednje države, ali ima komisija o tem kakšne podatke in ali ima kakšne načrte za usklajevanje civilne pomoči v primeru nesreče. Jedrske nesreče so vedno presenetljive in zato bi bilo dobro vnaprej poznati določene odgovore, ki bi nam omogočili, da bi min, eh, bile posledice morebitne nesreče kar najmanjše. Najlepša hvala, gospod Sonik. Zdaj pa v imenu komisije, gospod Oettinger, izvolite, gospod predsedujoči, spoštovani gospe in gospodje. V 25 letih od nesreče v Črnobilu je komisija sodelovala v vse svetovnih prizadevanjih za omilitev posledic nesreče. Glede na to, kako velika je bila ta naloga, je bilo seveda potrebno skupno delovanje e, skupaj s članicami G7 in samo Ukrajino e, je komisija poskrbela za to, da je bil obrat stabiliziran in ustrezno zavarovan. Evropska unija je dejavno sodelovala z mednarodno skupnostjo pri mobiliziranju dodatnih sredstev, zato da so bila potrebna dela na sami elektrarni dokončana. Eh, tudi sami pa vse čas v ta namen prispevamo sredstva. Komisija je največja donatorka eh, za, v okviru Črnobeljskega sklada. V zadnjem času eh, smo na eh, konferenci v Kijevu zbrali dodatnih 550 milijonov evrov in iz našega proračuna smo za to namenili 110 milijonov evrov. Bili smo tudi eh, dejavni na diplomatski ravni in prispevali smo k temu, da je 32 držav. Eh, od tega jih je bilo 13 prvič dejavnih, da je torej 32 držav eh, v sklad namenilo nova sredstva uh, Eh, Nadrevali bomo s svojimi dejavnostmi pri eh, številni v sodelovanju z eh, donatorji. Še naprej bomo poskušali zagotoviti sredstva, ki so še potrebna za dokončanje vseh projektov do leta 2015. Tem, pri tem sodelujemo tudi z ukrajinsko vlado, zato da bo načrt vzpostavitve novega zaščitnega ščita okoli reaktorja uspešno dokončan. Uh, Eh, gre za to, da bi poškodovani četrti blok ponovno na novo ogradili in da bi posem ustavili tudi druge reaktorske eh, bloke in predvideno je, da bi bila vsa dela končana do leta 2015. Eh, potem gre tu tudi za raziskovalne projekte v okviru Euratoma v zvezi s posledicami nesreče. Uh, Trenutno uh, so te raziskave predmet skupne pobude Evropske platforme Melodi. V okviru instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti razmišljamo o izvedbi projekta, eh, ki bi koristil najbolj prizadetemu prebivalstvu in najbolj prizadetemu območju okrog Černobila. Uh, Eh, tu bi se predvsem ukvarjali z zdravjem in prehrano. Eh, kar zadeva uh, morebitne ukrepe, ki bi bili koristni za izboljšanje zdravja vseh ljudi na tem prizadetem področju, se je komisija pripravljena aktivirati in prispevati k usklajevanju potrebnih ukrepov kar zadeva kontaminacijo okolja. Tudi to je pomembna naloga komisije. E, tudi tukaj prispevamo k skupnim raziskovalnim projektom skupaj s prizadetimi državami. E, v teh projektih si prizadevamo predvsem za zbiranje podatkov in za oblikovanje strategij za upravljanje s posledicami katastrofe. Eh, in pri tem eh, podpiramo dejavnosti, ki jih same oblikujejo Rusija, Belorusija in Ukrajina. Eh, zbrali smo tudi podatke o prisotnosti radioaktivnega cezeja po vsej Evropski uniji po posledica nesreče. Leta 1998 smo v, okviru, v obliki Atlasa skupaj z Rusijo, Belorusijo in Ukrajino objavili vse te podatke. Uh, Eh, podpiramo tudi v okviru sedmega okvirnega programa eh, projekt odličnosti na področju eh, radioaktivnosti, kjer gre predvsem za financiranje jedrske zaščite, kar pa zadeva civilno zaščito. Tukaj že devet let spodbujamo sodelovanje med državami članicami, ko gre za vaje civilne zaščite in pri teh vajah sodelujejo tudi tretje države. E, tri vaje, ko so bile sofinancirane tudi iz naših sredstev, e, so se ukvarjale tudi z e, radiološko komponento. Šlo je za simulacijo nesreče z velikimi posledicami eh, za primer, za potencijalni primer uporabe umazane bombe in pa za jedrsko nesrečo, ki bi bila posledica potresa. Eh, tudi v prihodnjih letih bomo naredili vse za to, da bi z solidarno evropsko pomočjo eh, prispevali k zmanjšanju posledic in preprečevanju morbitnih nadaljnih posledic črnobilske nesreče. Najlepša hvala, gospod Oettinger. Zdaj pa sledijo predstavniki poslanskih skupin. Najprej gospod Rojl v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala. Ja, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice, komisiji sem Eh, zelo hvaležen za ta podrobna pojasnila in dobro je, da imamo eh, take priložnosti, da podrobno slišimo, kaj vse je Evropa naredila na tem področju eh, po tej nesreči in To velja tako za tisto, kar je bilo narejenega takoj po nesreči, kot vse ostalo, kar je sledilo do danes. In tu gre tako za oceno samega problema, Eh, pri čemer je seveda potrebno opozoriti na to, da brez Evropske unije ukrepi omejevanja škode v takih razsežnostih seveda ne bi bili mogoči. Zelo koristno se mi zdi, da se opozarja tudi na to, da komisija ni nudila samo neposredne pomoči, ampak je poleg tega Eh, se ukvarjala tudi z vprašanjem, eh, kaj eh, je potrebno posledično izboljšati, kar zadeva civilno zaščito, kar zadeva izmenjavo informacij, kar zadeva študije, raziskave in nisem povsem prepričana, ampak o tem bi morali podobno razpravljati, ali je res nujno se lotiti novih študij ali pa ne bi bilo bolj potrebno potrebno tiste, tistih podatkov, ki jih že imamo, bolj temeljito ovrednotiti. E, morda pravzaprav bi to zadostovalo, kajti včasih e, pretirano kopičenje podatkov niti ne prinese kakšne dodane vrednosti. E, najlepša hvala za pojasnila in mislim, da je komisija in Evropa lahko ponosa na to, kar je storila, kajti pomagala je ne samo v besedah, ampak tudi v praksi. Najlepša hvala, gospod Rolj. Gospod Jolajnen v imenu socialistov in demokratov. Gospod komisar Oettinger, spoštovani kolegi in kolegice, najprej se zahvaljujem kolegu Soniku, ki je dal pobudo za to razpravo in ki je pripravil ustno, torej vprašanje za ustni odgovor. Dejansko katastrofe v Črnobilu ne moremo pozabiti in četrt stoletja po tej katastrofi katastrofi eh, obstajajo dolgoročne posledice. Še vedno je tu veliko področje, kjer ljudje ne morejo živeti, eh, še vedno je veliko ljudi, ki se ne, ne bodo vrnili na svoje domove. Obstajajo dolgoročne zdravstvene posledice na televiziji. Eh, vidimo otroke, ki se rojevajo s prirojenimi napakami še 25 let po tej katastrofi. Evropa nosi odgovornost. Eh, kajte vprašanje jedrske varnosti ni vprašanje nacionalne soverenosti, e, to je vprašanje evropske odgovornosti. Na tem e, gosto naseljenem e, kontinentu ima vsak jedrski dogodek posledice tudi za sosede in zato imate tudi vi, gospod komisar, posebno odgovornost, da zdaj, e, glede na vse, kar se je zgodilo v Fukushimi, se na novo lotimo teh vprašanj. Z vami bomo govorili o e, testih izrednih obremenitev, o varnostnih analizah e, številnih elektrarn in prosim vas, da ostanete strogi. Želimo najviše varnostne standarde v Evropi in e, ne želimo, da se govori samo o, o naravnih katastrofah. Potrebno je preveriti tudi druga tveganja, stremogljavljanje letal, računalniške vdore. Eh, vse ostalo in vse to je potrebno upoštevati in ne sme gre iti samo za neka navidezna eh, prizadevanja. V Črnobilu je potrebno marsikaj postoriti, sarkofag ni varen, potrebna je nova zaščita. Ne vem niti, kaj se bo zgodilo z vsemi tistimi radioaktivnimi odpadki, ki ležijo tam naokrog in jih. Eh, za nje še vedno ni poskrbljeno in kolega Royal, raziskave so potrebne, kaj ti z dolgoročnimi posledicami radioaktivnega segljanja imamo zelo malo izkušenj in zato spodbujam komisijo, da nadaljuje s tem delom. Kaj ti konec koncev največjo varnost predstavlja izhod iz eh, uporabe jedrske energije in eh, potrebno se posvetovati tudi o prihranku energije in o uporabi alternativnih energetskih virov. To je tisto pravo zdaj 25 let po tej katastrofi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Rubik je dvignil modr karton. Je bil to modr karton? Izvolite. Če je seveda gospod Lajnen pripravljen odgovoriti. Izvolite, gospod Rubik, imate besedo. Ja, hvala, gospod. Podolajnenu govoril je o e, testih izrednih obremenitev. E, seveda morajo temu slediti tudi posledice, ali bi bilo mogoče e, vzpostaviti stalnega evropskega regulatorja na tem področju, ki bi stalno skrbel za to področje in ki bi imel tudi pravico iz omrežja izključiti nevarne elektrarne. Ja, hvala, kolega, za to vprašanje. Mislim, da bi pravzaprav to moral biti cilj, namreč, da dobimo evropsko pristojnost za nadzor nad jedrskimi elektrarnami. Glede na to, da so tukaj prisotne čezmejne posledice, tukaj obstaja neka evropska razsežnost, zato potrebujemo tudi evropsko pristojnost. Gospod komisar Oettinger, ta še ne obstaja, ampak delati morate na tem, da bomo dobili ustrezno podlago, da bomo eh, v Evropi objektivno, neodvisno nadzorovali jedrske elektrarne in pri morebitnih pomankljivostih tudi ukrepali. Če bodo testi pokazali, da neka eh, elektrarna ni varna, jo je potrebno ustaviti ali pa vsaj popraviti, če je to mogoče. Najlepša hvala, gospa Parvanova v imenu Alde. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Vprašanje jedrske energije je seveda povezano tudi z našo energetsko strategijo. Vendar ne smemo pozabiti, da bo jedrska varnost ostalo aktualno vprašanje tudi v prihodnjih generacijah. Potrebujemo skupne standarde glede jedrske varnosti na mednarodni ravni. Radioaktivna kontaminacija ne pozna meja, kot je pokazala tudi katastrofa v Črnobilu. Vidimo, kaj se dogaja tudi trenutno v Fukushimi. 25 let po dogodkih v Černobilu še vedno nimamo na voljo dovolj ocen raziskav o tem, kakšno je vse skupaj vplivalo na zdravje ljudi. Istočasno pa bi morali upoštevati tudi jedrske odpadke in kaj bomo storili z njimi. Černobil je seveda velika katastrofa za celotno regijo, je pa to tudi pomembno vprašanje in pravzaprav izziv za evropsko politiko na področju jedrske energije. Potrebujemo dolgoročno strategijo za varno shranjevanje oziroma odlaganje teh odpadkov. Kakršnokoli odločitev bomo sprejeli, se mi zdi, da bi morali poskrbeti za ustrezno sledljivost teh odpadkov. Hvala. You, Hvala lepa, gospa Parvanova. Gospod Šimanski v imenu skupine ECR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 25 let je minilo od jedrske nesreče v Černobilu. Vendar je to še vedno referenčni okvir za vse v Evropi. Mislim, da je to sicer koristno, včasih pa nekoliko nesmotrno. Na voljo imamo dobre pravne instrumente, s katerimi zagotavljamo to, da se naša pravila spoštujejo. Zato se mi zdi, da stvari ne bi smeli preveč poenostavljati. Ne smemo zlorabljati Černobila zato, da bi napadali Evropski sektor jedrske energije. Če bomo to počeli, to pomeni, da smo še vedno odvisni od uvoza energije iz tujine. Na vzhodni meji je veliko jedrskih elektrarn, ki so jih zgradili Rusi ali pa jih bodo še zgradili v prihodnosti. In te jedrske elektrarne ne bodo postavljene skladno z našimi standardi. Mi moramo poskrbeti za to, da se bodo varnostni standardi spoštovali tako v Evropski uniji, kot tudi v sosednjih regijah, v Belorusiji in v Ukrajini. Vprašanje pa je, ali bo Evropska komisija dovolj odločna in imela dovolj domišljije za to, da bi ukrepala. Hvala. Hvala lepa, gospa Harams, za skupino zelenih. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospod Oettinger. Mislim, da je prav, da je Evropska unija ukrepala in eh, da je pomagala po Črnobilu. Vprašanje pa je, ali smo naredili dovolj, ali je sploh mogoče narediti dovolj in če vedno naredimo tisto, kar je prav. Sama sem mnenja, da na področju varnostnih posledic te katastrofe še vedno obstajajo vrzeli, ki jih je potrebno zapolniti. Prepir o vedno znova potvorjenih številkah Mednarodne agencije za jedrsko energijo se mora končati. Prepričana sem, da Evropska unija, ki svojim uh, ozemljem, eh, katero zemlja predstavlja polovico eh, območja, ki je bilo prizadeto, ima tukaj lasten interes in pomembno je, kajti pos, eh, to, kajti pos, posledice, ki jih nosimo kot mednarodna skupnost, niso nikakor omejene zgolj na območje nekdanje Sovjetske zveze, na Belorusijo, Rusijo in Ukrajino. Več kot uh, polovica tistega območja, ki je bilo prizadetega, eh, je na, eh, evropskem, na evropskih tleh. Torej, dejansko je potrebno se lotiti novih ocen zdravstvenih posledic. Eh, številni nekdani sodelavci VHO bi bili veseli, če bi se njihovo cen, delo drugače cenilo. In pa kar zadeva sam obrat. Zdaj se veliko govori o novem uh, oklepu, o novem ščitu. Zakaj do danes nimamo nobene analize tveganja v zvezi z izhodiščnim ščitom? Zakaj ne vemo, do kakšnih težav je pravzaprav prišlo? Kako je mogoče, da pri tako velikem projektu nimamo analize tveganja in kako lahko istočasno molčimo o tem, da do danes nismo sposobni eh, tistih. Eh, tistega goriva, ki je ostalo v eh, nepoškodovanem drugem in tretjem reaktorju, zakaj tega nismo pripravljeni eh, odložiti, odstraniti. Eh, še pred Fukushimo smo bili pogosto blizu taljenju sredice poč, je uh, dober primer. Tudi v Nemčiji poznamo podobne primere in testi izrednih razmer, ki se zdaj predlagajo, sploh niso primerni, da bi dejansko eh, opredelili tisto tveganje, ki obstaja v obstoječih elektrarnah. In zato vas prosim, gospod uh, Oettinger, da nam ne ponujate tega ponaredka, ponudili, torej zagotavljali ste eh, stroge teste in to, kar predlagate zdaj, sploh ne izpolnjuje teh kriterijev. Hvala, gospa Harms. Zdaj pa še gospa Vils v imenu Goe. Najlepša hvala. Po černobilski katastrofi po pred 25 leti so. Eh, po, raziska, je po raziskavah eh, družbe za jedrsko energijo eh, umrlo zaradi dolgorečnih posledic 1,4 milijona ljudi. Mrsi, ki ljudje še vedno živijo s posledicami radioaktivnega oblaka in dežja. In iz katastrofe Černobilu in Fukushime se moramo kaj naučiti to, da bi preizkusi elektrarn bili samo nekakšen alibi za uh, nove elektrarne, ta strah se zdaj, kot se zdi, uresničuje. Ne glede na to, ali gre za človeško napako ali za strmoglavljanje letal. Uh, vse, kar bi dejansko lahko povzročilo katastrofe, ni vključeno. Čeprav je ravno to tisto, kar je bistveno za varnost prebivalstva. Zahtevamo obs obsežne in zavezujoče teste izrednih situacij, ki jih bodo izvedli neodvisni strokovnjaki. To je lahko samo prvi korak eh, k vseevropskemu izstopu iz jedrske energije. Najlepša hvala. Hvala, gospa Uvils. Gospod Krifin je naslednji. Gospod predsedujoči, eksplozija v Črnobilu je bila res katastrofa, ampak postavimo stvari v perspektivo. 64 oseb je umrlo v 23 letih zaradi sevanja v Črnobilu. Poleg tega pa poznamo približno 6 tisoč oseb, ki so zbolele zaradi rakom ščitnice. To so tragične posledice, vendar to ni nič v primerjavi s tem, koliko oseb umre na cestah. Nihče ne izvaja kampanje za to, da bi prepovedali vožnjo po cestah. Manjša skupina aktivistov pa se zauzema za to, da bi ukinili jedrsko energijo prav zaradi Černobila. Kakorkoli že, pravzaprav je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni mislim, da bi se morali bolj zauzemati za to, da bi vsi imeli dostop do hrane. Danes večer bo na milijone otrok umrlo, zato ker nimajo dostopa do hrano. To je utopija levice. Mislim, da če bi prepovedali jedrsko energijo, bi bila stvar še toliko slabša, kot je trenutno na področju hrane če odpravimo jedrsko energijo, vsega ne bomo mogli nadomestiti z veternimi elektrarnami in solarnimi ploščami. Vendar je največji problem danes množično stranjenje. Hvala. Hvala lepa, gospa Morgunajte Mikolenjena in naslednja. Ače pirmeninke, vena katastrofa s črnom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Črnobilsko nesrečo so povzročile napake pri načrtovanju in napaki v delovanju reaktorja. Trenutna katastrofa na Japonskem pa nas je spodbudila k temu, da izvajamo stresne teste v elektrarnah. Rezultati bodo zagotovo zadovoljivi. Dejstvo pa je, da se škoda, ki jo povzroča elektrarne na okolju in na zdravju, ne bo zaustavila na mejah. Zato bi morali te stresne teste opraviti ne samo v jedrskih elektrarnah znotraj Evropske unije, temveč tudi drugot. Dve novi jedrski elektrarni se gradita v Belorusiji in območju Kaliningrada. Nobenih stres ne izvajajo, niso opravili ocene učinka na okolje, niso pripravili nobene scheme za nadomestila zaradi poškodb na področju okolja. Tako da se mi zdi, da bi morali poskrbeti za to, da se ne bi jedrske elektrarne gradile na potresnih območjih. Černobilska elektrarna je bila zgrajena na območju, ki je označeno s potresno ceno 7. Sodelovati moramo z mednarodnimi organizacijami, z IAEA-jem, s sekretarjatom OSEA, potem izraziti moramo tudi solidarnost. Hvala lepa. No. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Balčitis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, razprava je res zelo pomembna, vendar se mi zdi, da se o tem pogovarjamo prepozno. Nesreča v Černobilu je vplivala ne samo na prebivalce v Ukrajini, temveč tudi na prebivalce v sosednjih regijah. Tudi prihodne generacije bodo še trpele posledice zaradi te katastrofe. Nesreča v Fukushimi pa je pokazala, da se po 25 letih nismo ničesar naučili, nismo dosegli nobenega napredka pri objektivnem ocenjevanju jedrskega tveganja. Rekli so nam, da je jedrska energija najboljša, najbolj čista in tudi najbolj varna, vendar so posledice zelo hude. Vpliv bodo čutile tudi prihodne generacije, celotnega obsega posledic pa sploh ne moremo oceniti, zato bi morali jedrsko vprašanje še enkrat bolj podrobno obravnavati. Pozdravljam predlog, da se začnejo izvajati stresni testi v jedrskih elektrarnah v Evropski uniji, vendar se mi zdi, da bi morali ti testi potekati redno, ne samo naključno. Naučiti bi se morali svojih izkušenj. Nobena posamezna institucija, noben posamezen sektor ne more zagotoviti samo urejanja na ustrezen način. Mi smo tisti, ki bi morali oblikovati celostno strategijo za jedrsko energijo. Potrebujemo celovito strategijo Evropske unije za jedrska vprašanja tudi v tretjih državah. Predvsem pa bi morali poskrbeti za večji nadzor na zunanji meji Evropske unije. Videti moramo, kakšne korake bomo storili, če jedrski testi ne bodo izpolnjeni. Hvala. Hvala lepa, gospa Ek. Herr eh, Talman. Människor och räddningsarbetare i och runt... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, okolica Črnobila je bila zelo prizadeta zaradi nesreče, ampak eh, posledice so segle še bistveno dlje. Danes, 25 let po tej katastrofi, eh, je potrebno živali na določenih območjih še vedno testirati, preden se jih lahko zakolje in da oprodajo po Fukushimi je marsikdo čutil eh, nemir, negotovost v zvezi z jedrsko energijo. Zato smo predvideli nadzor nad evropskimi obrati, nad evropskimi elektrarnami in to dejansko mora biti obsežna evalvacija. Preglednost je tukaj ključna in zato. Eh, Težko razumem, zakaj Francija ne more podpreti eh, ambicioznih testov. Gospod komisar, potrebno je razmisliti. Eh, eh, upoštevati, da k vsemu temu sodi tudi kultura gotovosti in zanesljivosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Zjobro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 25 let je minilo od jedrske nesreče v Černobilu. In danes se še toliko bolj zavedamo, kakšne so bile posledice za zdravje ljudi, kakšne so bile posledice za okolje. To je zelo pomembno zlasti zaradi tega, ker je ponovno prišlo do nesreče sicer v Fukushimi. Vemo, zakaj je prišlo do nesreče v Černobilu. Glavni razlog je napaka v izgradnji reaktorja. Vprašanje pa je, ali smo storili karkoli v zvezi s tem, da bi ugotovili, ali so jak, reaktori v Evropi varni? 190 jedrskih reaktorjev je v Evropski uniji, zato tudi podpiram zamisel o stresnih testih v Evropski uniji. Vendar ti testi ne bodo zavezujoči in obvezujoči, zato ne bo nobenih posledic, če nekdo tega testa ne bo želel opraviti. Nedvomno potrebujemo zelo visoke standarde za svoje jedrske elektrarne, kajti edino na tak način bomo ponovno pridobili zaupanje državljanov. Po drugi strani pa bi morali nadalje razvijati tudi druge vire energije, naprimer plin in druge stvari. Hvala. Hvala lepa, gospod Odi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej bi rad pozdravil pobudo prijatelja in kolega Bogoslava Sonika, ki je zastavil vprašanje o jedrski varnosti 25 let po nesreči v Černobilu. Ta nesreča je najhujša v zgodovini jedrske energije. Vemo, da je jedrska energija doživela tudi negativne oznake. Pomembno je, da zagotovimo visoko varnost energije, jedrske energije. Evropska unija bi morala zagotavljati najviše standarde na tem področju in poskrbeti za to, da bi tudi na mednarodni ravni sprejeli iste standarde. Mislim, da bi morali imeti enake varnostne standarde in pri tem je treba upoštevati tudi napredek, ki ga dosežemo na področju raziskav. Ne bi smeli dopuščati kakršnokoli nizkocenovno jedrsko energijo. Pomembno je, da vsi operateri v jedrskem sektorju delujejo etično, pregledno, predvsem, ko gre za izvajanje takšnih in drugačnih jedrskih ukrepov. Državljani bi morali biti ustrezno obveščeni o tveganjih. Samo, če bomo delovali pregledno in če bomo kaznovali kakršne koli pomankljivosti, bomo odpravili pomiseke državljanov. Vsi stroški varnosti bi morali biti vključeni v skupne energetske stroške. Zato bomo morali naložiti morda dodatne trošarine. Na koncu pa še nekaj. Spodbuditi je treba inženirje za to, da bi izvajali več raziskav. Pozdravljam pa tudi razširitev sedmega evrotom okvira do leta 2013. Hvala lepa, gospa Sarbo je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prihajam iz Romunije, iz države, ki proizvaja jedrsko energijo. Tudi pri nas se pri prebivalcih pojavljajo pomisleki in vprašanja, kaj ti ne najde odgovorov na to, kakšne so dolgoročne posledice jedrske nesreče v Črnobilu. Zato je to vprašanje, ki ga naslavljamo na komisijo, zelo pomembno. Naša dožnost je, da v prvi vrsti poskrbimo za to, da se opravi ocena posledic jedrskih nesreč na zdravje ljudi. Komisija je predlagala, da se ob opravi tudi mednarodna študija, zato da bi ugotovili, kakšne so bile posledice za zdravje ljudi zaradi nesreče v Černobilu. Svetovna zdravstvena organizacija bi verjetno bila najbolj primern kandidat za oblikovanje te študije, vendar v realnem življenju obstaja konflikt med Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo interesi jedrske industrije prevladajo nad interesi javnega zdravja. Sporazum, ki je bil podpisan pred 50 leti med tema dvema organizacijama, je navajal, da lahko agenciji ja, prepreči dostop svetovne zdravstvene organizacije do informacij, za katere meni, da so zaupne narave. Čeprav bi bile te informacije lahko ključnega pomena za to, da bi lahko bolje razumeli posledice jedrskih nesreč na zdravje ljudi organizacija, ki se ukvarja s podbujanjem jedrske tehnologije, svetovni zdravstveni organizaciji ne dopušča dostopa do informacij glede posledic teh tehnologij na zdrav ljudi. Hvala. Hvala lepa, gospod Kurski. Mikrofon za govornika, prosim. Dva tedne temu minejo. Hvala, gospod predsedujoči. Obeležujemo 25 let od jedrske nesreče v Črnobelu. V tistem obdobju je bil na oblasti na polskem komunistični režim in je skušal to nesrečo kar pomesti pod preprogo. Takrat nikomor ni bilo mar, kakšne bodo posledice za zdravje ljudi. Prebivalci so seveda morali sodelovati na prvomajski paradi na polskem. Območje kjer se je zgodila nesreča, še ni zavarovano, zato bi morali storiti več v zvezi s tem. Dejstvo pa je, da ne moremo obežati jedrski energiji. Jedrska energija je potencijalni vir. Tudi za to, da Evropa postane energetsko neodvisna. Prav zaradi tega bomo na Polskem, v Litvi in na Slovaškem gradili nove elektrarne. Sam se strinjam s stresnimi testi, ki bi morali biti obvezni in izvajati bi se morali ciklično. Podpiramo tudi predlog za mednarodno sodelovanje na področju varnosti jedrske energije. Tudi na tem področju bi morali izpeljati stresne teste. Enako velja za elektrarne v Rusiji in Ukrajini. Hvala lepa. Ilmar Brok je naslednji. komisar. Mikrofon, prosim. Bil. Gospod predsednik, gospod komisar Črnobil je tako kot Fukushima pokazal, da pri vseh pravilih, ki jih lahko določimo, še vedno obstaja nek, eh, neko tveganje, ki je povezano s človeškimi napakami. In zato je potrebno še toliko bolj jasno povedati, kakšne so meje jedrske energije, da tudi najboljša pravila ne morejo popolnoma odpraviti tveganja človeške napake. Druga stvar, ki se jo moramo naučiti, eh, pomankanje informacij. Eh, zato je bil takrat odgovoren sovjetski sistem takrat eh, ni bilo informacij, bile so nepravilne informacije, zdaj pa nimamo ustreznih podatkov in tudi to je vezano na socialistični sistem. In zato v veliki meri nosi odgovornost eh, takratna oblast. In zato je potrebno seveda zagotoviti ustrezno mero odprtosti in preglednosti. Eh, In tretjič, veliko ljudi tudi iz mojega volilnega okroža še danes prispeva k zmanjševanju posledic, pomagajo trpečim otrokom in še danes uh, vidimo posledice pri generacijah, na katere takrat nihče ni mislil. In tudi to kaže, da nek delež tveganja vedno ostaja, ne glede na to, kako dodelana je tehnologija. In pa za konec, gospod komisar, naj vas podprem, kar zadeva teste izrednih razmer. Tukaj mora obstajati evropska možnost preverjanja, eh, ki ni podvržena samoljubju držav članic. Ti testi morajo vzpostaviti predpogoje za to, da nihče ne more povedati, kar reči niče, nečesa, česar ni mogoče preveriti. In zato uh, vas spodbujam, da ne verjamete lepim besedam ministrov in da se zauzemate za uh, skupne preveljive standarde in to bomo zagotovili z ustreznimi testi izrednih razmer. Hvala lepa, predvsej že zamujamo. Naslednji pa je gospod Karin za minuto in pol. Gospod komisar, gospod predsedujoči, e, če človek živi na ulici, kjer je preveč hrupa, ima vedno možnost, da se preseli kam stran e, ali pa morda zadostuje, da se preseli samo na drugi konec ulice v primeru Černobila pred 25 leti in Fukushime pred nekaj tedni, pa eh, smo se spomnili, da pri jedrski energiji ni take možnosti, da bi se enostavno preselili. Jedrska varnost ni lokalno vprašanje, to je globalno vprašanje. Rusija in Belorusija sta državi, ki ležita na meji Evropske unije, ne poznata tako visokih standardov, kot jih imamo v Evropski uniji in mi kot Evropska unija ne moramo uh, eh, se preprosto odseliti stran od naših sosedov. Uh, večjo varnost lahko dosežemo samo tako, če bodo više standarde imeli tudi naši sosedje. Uh, Eh, če jih bo imel cel svet. In eh, zato vas prosim, gospod komisar, da te teste izvedete ne samo v Evropi, kjer jih je potrebno nujno izvesti. Pomembno je, da zagotovimo, da bodo to vrstni testi eh, in da bodo naši standardi se uporabljali tudi po celem svetu. Na tak način bo Evropska unija imela možnost vplivati na sosede, kar zdeva jedrsko varnost. Hvala. Mr. Mann. Hvala lepa, gospod Mann, za minuto in pol. Thomas Mann, kje je Thomas Mann? Kolarska. Thomas Mann. 1986 in den super. Leta 86 je prišlo do katastrofalne uh, nesreče v zastareli ektelarni, elektrarni. Uh, eh, 11. marca letos je v Fukushimi ravno tako bila razglašena jedrska katastrofa. Celo v visokotehnološko razviti eh, Japonski niso uspeli zagotoviti varnosti in omejiti posledic. Predvsem se moramo bati prehitrih rešitev. K trajnosti sodijo zavezujoči, strogi testi izrednih razmer, ki eh, pri, bodo preverili, kako so elektrarne pripravljene na nacionalne, na, naravne katastrofe, pa tudi na človeške napake. Mislim, da moramo resno vzeti zaskrbljenost ljudi, kar zadeva eh, delovanje elektrarn, kar zadeva ustavitev elektrarn, kar zadeva moratorije. Tu ni prostora za polemiko in ideologijo. Eh, Delo, Evropske, delo Nemške etične komisije je lahko vzorno za evropsko raven in pa kar zadeva tiste, ki delajo v elektrarnah, ti potrebujejo ustrezno zaščito eh, in eh, tukaj moramo urejati stvari na evropski ravni, zato da bomo vključili tudi tiste, ki imajo pravka z jedrskimi odpadki, z radioaktivnim gorivom. In uh, še zadnji stavek, gospod predsedujoči. Nikjer ne smemo sprejemati kompromisov, kar zadeva varnost. To velja za Evropsko unijo in tudi za sosedne države, ki jih moramo pritegniti k sprejemanju skupnih odločitev. Samo en iz vsake skupine bo lahko govoril v okviru postopka Catch the Eye, gospod Mikolaši, gospa Hercog, gospod Tojra, gospa Hasi, gospod Ransdorf, gospod Paška in gospa Vertman. Se upravičujem. Joj, se upravičujem, niste na mojem seznamu, res mi je žal. Napačen seznam govornikov so mi dali. Joj, ne, imam pravi seznam, se res opravičujem. Gospa Kolarska. No, dajmo, dajmo. Gospa Kolarska, izvolite. Hvala lepa. Panje komisar. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes se spominjamo žrtev nesreče v Černobilu. Istočasno pa so naše misli usmerjene tudi k žrtvam nesreče v Fukushimi. Zdi se, da se v Evropi zadnje čase pojavlja vse več pomisekov glede jedrske energije, tudi v državi, odkudar jaz prihajam. V Polski je podpora za izgradnjo novih jedrskih elektrarn padla za 15 odstotkov. V Budimpešti smo govorili tudi o številnih kriterijih, ki naj bi jih izpolnjevali pri novih jedrskih elektrarnah. In gospod komisar, mislim, da ne bi smeli popustiti pod pritiskom tistih držav članic, ki si želijo bolj blage tiste. Mislim, da ne bi smeli sprejemati polovičnih rešitev tudi ko gre za možnosti človeške napake in drugih napak. Ti kriteriji bi morali biti še posebej pomembni za tiste države, ki so šele začele razvijati svoje jedrske programe. Govorili smo o svojih sosedah, ki imajo programe jedrske energije. Mislim, da bi morali tudi ta vprašanja vključiti v sporočilo komisije glede zunanjih vidikov jedrske energije. Ta energija tako kot plin in drugi energetski viri, mora biti vključena v evropsko politiko. Zato bi si morali prizadevati za to, da bi evropska politika na področju energije bila sprejeta. Hvala. V okviru pritegnite pozornost predsedujočega, gospod Mikolašik prvi. Dobro, pametame še. Gospod predsedujoči. Vsi se zelo dobro spominjamo, kako je pred 25 leti prišlo do katastrofe v Černobilu. Na tisoče ljudi je umrlo in še danes veliko ljudi trpi posledice radioaktivnega tveganja. E, zbolevajo za različnimi boleznimi, predvsem za rakom. Veseli me, da se danes parlament ukvarja z vprašanjem jedrske varnosti. E, to je dejansko ključna beseda. E, ključno pa je tudi, da brez jedrske energije žal ne moramo preživeti. E, niti v Evropi, niti v Ameriki, niti na Kitajskem ali v Indiji kjer obstajajo projekti za izgradnjo novih elektrarn, Eh, kot veste. Eh, tudi v Evropi bi bilo pretirano, če bi zdaj eh, opustili vse ideje o prihodnji gradnji jedrskih obratov, ampak ključna beseda mora še naprej ostati jedrska varnost. Veseli me, da se bodo izvedli testi izrednih razmer, vsekakor pa je potrebno te teste izvesti tudi v sosednjih državah, zato da se bomo v Evropski uniji čutili bolj varne. Hvala dan. Hvala lepa, gospa Hercog. Gospod komisar, kolegice in kolegi, želim spregovoriti le o eni zadevi. 25 let po Černobilu je treba obnoviti sarkofag. Vidimo, kako težko je zbrati potrebna finančna sredstva za to in kako težko je zagotoviti finančna sredstva iz tistih držav članic, ki po drugi strani so zelo zaskrbljene zaradi jedrske varnosti. Zagotoviti moramo dolgotrajno zavezo, kajti vedno bomo imeli nevarnost zaradi jedrske elektrane, to je Černobil. Omeniti želim tudi, da zaveza ne sme biti samo ustna, ampak mora biti tudi finančna. Prav tako moramo zagotoviti človeško strokovno znanje, zato da bomo ustrezno postopali. Mislim, da moramo zbrati finančna sredstva vseh držav članic, zato da pomagamo pri tem. Dokler tega ne bomo razumeli, bomo samo besedičili. Gospod Toirer, za minuto. Gospod Toirer. Uh, ja, Najlepša hvala, predsedajoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Černobil nas še danes, 25 let po nasreči, zaposluje, tudi Fukushima nas bo še dolgo zaposlovala soočanje s temi nesrečami kaže, da jedrska tehnologija je obremenjena z velikim tveganjem, ki ga ni mogoče nikoli posamo vladati. To vodi k spremembi razmišljanja v energetski politiki, hkrati pa to eh, podarja tudi, da, so, eh, da je nacionalno soliranje napačna pot. Potrebujemo vse evropsko strategijo, kar zadeva varnost. Zato povsem podpiram komisarja za energetiko, ki je podal pomembne predloge v tej smeri. Eh, vsi moramo sprejeti skupna načela, obstoječe reaktorje moramo preveriti, zagotoviti, da so res varni, da so varni pred eh, potresi in drugimi tvegami in eh, zato se moramo zauzemati tudi v mednarodnih telesih. Hvala. Hvala, gospod Hasi. hyvät kollegat, on 20... Kollegit ja kollegi. 25 let je že od jedrske nesreče v Černobilu, vendar še vedno ni bila izvedena natančna raziskava zdravstvenih posledic. Imamo le neusklajene raziskave, na primer o raku na ščitnici in pojavnosti tega v Ukrajini in Belorusiji ker nimamo podrobne analize, mislim, da je to sramovanje uredno. Komisija bi morala poskrbeti, da dobimo podrobno mednarodno študijo tega primera. Številni pravijo, da je zaradi nesreče bilo prizadetih le ducat ljudi, ampak druge številke kažejo, da gre za milijone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 razmisliti o dveh državah, ki nista priljubljeni v EU. Ena je Belorusija, ki je bila prav tako pod velikim vplivom, ter Ukrajina. Zahvaliti se jim moramo, kajti ti dve državi postopoma in mirno financirata rešitev posledic, ne da bi Evropska unija temu namenila veliko pozornosti. Zahvaliti se moramo tudi Kubi, Kuba je sprejela zelo veliko število otrok iz prizadetih območij ter družin, ki so bili žrtve te nesreče. Zagotovili so jim zdravstveno oskrbo ter drugo pomoč. Čeprav je bila Kuba takrat prav tako zelo v slabem gospodarskem položaju. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, gospod komisar, posledice črnobilske nesreče v neposrednji okolici so nam vsem poznane. Imam nekaj vprašanj, kajti konec koncev naši državljani pričakujejo, da se bomo kaj naučili. Eh, komisija pozna posledice Černobila in tudi Fukushime za prebivalstvo, naj gre za zdravstvene posledice, za, tudi za finančne učinke. Kakšni ukrepi Eh, so bili sprejeti za primer nove napake, eh, nove nesreče, kajti konec koncev obstane posredno tveganje tudi v Evropi, naprimer eh, elektrarna Israels je enak, ena je takega tipa kot Fukushima. Potem je tu kruško, ki leži na območju, ki je potresno ogroženo. Hvala. Kelly. Hvala. Gospod Kelly, sicer vas nismo imeli zabeleženega kot govornika, ampak ker ste bili prvi tako sami pravite, ki ste se prijavili, vam bom verjel, zato vam dam besedo. Pol minute. Hvala, rekel bom dvoje. Prvič, žrtve Černobila nismo pozabili in tako je tudi prav. Veliko organizacij tudi v moji državi pomaga tem ljudem in to vpliva tudi na prihodnost, kajti učinki Černobila bodo ostali. Drugič, vloga komisije je zelo pomembna in tretjič, pol grubih ima prav. Agencija EU bi morala preučiti teste izrednih obremenitev in to bi bilo zelo smiselno. Hvala. Gospod Paska, izvolite. Važnega predsedajoci, važni pan komisar Črnobil. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Nesreča v Črnobilu nam je pokazala, kako pomembno je imeti izdelan sistem izmenjave in posredovanja informacij. Eh, sovjetski režim je marsikaj zamovčal in to je imelo katastrofalne posledice za sosedna območja in države. Za prihodnje je pomembno razmišljati tudi o tem. Vemo, da je tudi pri Fukushimi prišlo do vprašljive izmenjave informacij, da ni bilo vse posredovano javnosti in v primeru jedrske nesreče je nedvomno pomembno, da so informacije čim prej na voljo tako javnosti kot strokovnjako. Eh, seveda pa morajo biti same informacije čim bolj točne. Eh, če, na primer, Eh, se želimo eh, boriti proti človeški, na, človeškim napakam, bomo vsekakor potrebovali novo tehnologijo. Hvala, komisar. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Kar zadeva Črnobil, eh, lahko povem, da so vaši Eh, komentarji, kar zadeva raziskave, nekaj o čemer bomo razmišljali še naprej in to bo nedvomno del naših prihodnjih korakov in razprav. Ravno tako bomo naredili vse za čim boljše financiranje potrebnih tehničnih ukrepov v mednarodni skupnosti. E, torej Evropska unija bo vsekakor sodelovala pri teh prizadevanjih. Nasplošno se vam zelo zahvaljujem za to uh, razpravo in uh, tudi kar zadeva vprašanje, uh, kaj uh, se zgodi po Fukushimi, tu je bilo večkrat omenjeno. Pred kratkim sem se sestal s koordinatorji pristojnega odbora, kjer smo govorili o tem. S temi testi izrednih razmer orjemo ledino, Eh, v preteklosti nikoli nismo imeli postopka preverjanja jedrskih elektran na evropski ravni in že to mislim, da predstavlja pomemben korak in uh, zastavlja pomembno usmeritev za prihodnje. Potem eh, drugič. Uh, če si pogledamo Lizbonsko pogodbo, lahko ugotovimo, da uh, je odločitev o energetski mešanici stvar držav članic, torej star nacionalnih držav. Zato odločitev za premog, za obnovljive vire energije, za jedrsko energijo ostaja v rokah držav članic. E, samo z ciljem 20 odstotkov obnovljivih energij e, smo prvič pravzaprav uh, posegli na to področje odločanja, za katerega so sicer pristojne države članice. Imamo 14 držav članic z jedrsko energijo in 13 držav članic brez jedrske energije. Poljska je sprejela odločitev o izgradnji uh, Eh, dveh novih elektrarn in eh, tu so zdaj stvari nekoliko zamrznjene. Omenili ste eh, možnost regulatorja. Dajte mi ustrezno pristojnost za to, dajte mi ustrezne zaposlene za to. Vse to bi z veseljem sprijel. Eh, ampak držim se zakonodaje. Zaenkrat nimamo eh, evropskega jedrskega nadzora. To ni predvedeno niti v Lizbonski pogodbi, niti v pogodbi Euratoma, niti v, eh, sicer v pristojnostih komisije. To sami veste tako, tako dobro kot jaz. Testi izrednih razmer so zame zelo pomembni. To je naloga, ki nam jo je zaupal Evropski svet in tukaj morajo kot merilo veljati najvišji evropski standardi. V četrtek bo potekalo pomembno srečanje evropskih regulatorjev, torej ENSREGA, z Evropsko komisijo. E, Za enkrat nimamo nobenih protokolov testiranja, e, čeprav e, so bile podane že številne sodbe govora je bila o neustreznih testih, o razočaranjih, ampak pravzaprav sami kriteriji preverjanja sploh še niso oblikovani. To se bo zgodilo v četrtek. Obstaja samo uh, predlog, uh, ki pa ga ni oblikovala komisija. Združenje zahodnoevropskih nadzornih organov je aprila eh, opravilo pripravljalno delo, kar je seveda pravica te organizacije. Uh, Eh, kaj pa bo na koncu nastalo iz tega, je naša naloga. In eh, ta organizacija je se tega lotila brez kakršne koli sodelovanja eh, komisije. Tega so se pač lotili na podlagi svojega strokovnega znanja. Eh, to je pripeljalo do rezultata, da človeške napake in uh, nekaterih drugih oblik tveganja ne, naj ne bi vključili. Sam mislim, da to ne zadostuje in V četrtek bom pred predstavniki 27 jedrskih nadzornih organov eh, predstavil svoje stališče in povedal bom, da potrebujemo obravnava vseh vrst tveganja, ne glede na to, odkot izhajajo. To velja za eh, naravne vzroke, kot so naprimer poplave, eh, hlad, toplota, potresi. Velja pa to tudi za posledice človeškega delovanja. Naj gre tu za. Eh, nesreče, eh, napake ali pa za načrtno delovanje, teroristične napade ali kakšne drugačne napade. Eh, tudi morebitno strmoglavljanje letala, po mojem mnenju, sodi v ta okvir. In mislim, da obstaja interes evropskega prebivalstva, da se vključi tudi to. In današnja razprava je to potrdila in zelo sem hvaležen za uh, to široko podporo uh, Eh, ki mislim, da je prisotna v vseh eh, političnih skupinah v parlamentu. Torej, vsi ste potrdili, da je potrebno eh, v kriterije vključiti vse. Seveda je težko jasno ločiti, kaj je bilo krivo v Fukushimi, človek ali narava. Sam mislim, da je načeloma v osnovi to bila naravna katastrofa, potres in tsunami, ampak eh, v upravljanju posledic so se seveda pokazale tudi človeške pomankljivosti, človeške šibkosti. In eh, nedvomno je tudi to igrala pomembno vlogo na japonskem. Po četrtku vam bom torej lahko eh, poročal o tem, kako se bodo stvari razvijale naprej. Sam seveda ne morem storiti ničesar, potrebujem podpor podporo oziroma soglas Evropske komisije, to že imam, potrebujem pa tudi podporo nacionalnih regulatorjev. To je tisto, kar si želim. Ampak vsak nacionalni regulator mi mora dati soglasje k kriterijem za testiranje izrednih razmer. To velja tudi za zelo eh, sposobne kolege v Parizu, Londonu, Madridu ali pa Bruslju. tisti še niso dokončno ustvarili svojega mnenja, uh, ampak uh, oni bodo seveda imeli samo omejene koristi iz tega, da se vse to izvaja na evropski ravni. Kar pa zadeva uh, preglednost, uh, tudi kar zadeva Črnobel, je ta ključna. Uh, Nedvomno lahko računate na preglednost glede pogajanj v četrtek, glede rezultatov. Uh, Eh, povedal vam bom, kaj se bo zgodilo in če ne bo prišlo do dogovora s komisijo, potem bom morda uh, mandat vrnil Evropskemu uh, svetu, kaj ti uh, navidezni uh, testi izrednih nasmer ne bodo nosili mojega podpisa. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je razprave konec. Sedaj je čas za vprašanja komisiji. Zamujamo 40 minut, prosim, da to upoštevate, kolegice in kolegi.